Naslednja točka je poročilo gospoda Garces Ramona o novi agenti za evropsko potrošniško politiko. Poročevalec, štiri minute imate na voljo, izvolite. Gracias, señor presidente. La Comisión Europea publicó. Najlepša hvala, gospod predstojoči, gospod komisar. Evropska komisija je objavila svojo, svoje sporočilo Evropska agenda za potrošnike 22. maja 2012. Odbor za varstvo potrošnikov pa je skoraj da soglasno 17. maja letos to poročilo sprejel. Hvaležen sem vsem sporočevalcem v senci in tudi tehničnemu osebju, ker so prispevali k temu, da smo danes oblikovali dokument oziroma poročilo, ki bo potrošnikom v Evropi dal veliko večjo vlogo in da bodo tudi evropske potrošniške organizacije v obdobju 2014-2020 lahko bolje opravljale svoje delo. Zavarovali bomo potrošnike, potem potrošniki bodo bolje obveščeni, več znanja bodo imeli več pristojnosti bodo imeli in pravila potrošnikov bomo prilagodili eh, tako, da bomo upoštevali razvoj eh, gospodarstva. Varstvo potrošnikov je temeljna pravica Evropske unije. To so pravice, ki jih morajo učinkovito izvajati v praksi na področju zdravja, energetike, finančnih storitev, digitalnih storitev, prevoza in telekomunikacij. Ravno tako je zelo pomembno, da se osebni podatki ustrezno zavarujejo. V mislih imam podatke, ki se nanašajo na evropske potrošnike potem ustrezno usposabljanje in obveščanje potrošnikov je nujno, če naj bi se borili proti špekulativnim finančnim produktom, zavajočemu oglaševanju in ponarejenim izdelkom. Potrošnike moramo zavarovati eh, tekom celotnega življenja in začeti moramo že v šolah. Finančna kriza se nadaljuje in pokazalo se je, da moramo potrošnike nujno obveščati o finančnih in bančnih storitvah. Potrošniki si zaslužijo več objektivnih informacij, do njih morajo imeti dostop, potrebujejo tudi ustrezne instrumente, če naj bi se učinkovito in pravočasno odzvali. Vloga potrošniških organizacij mora biti okrepljena na vseh področjih. Potrebujemo pravne in gospodarske ukrepe, če naj bi to naredili. Ravno tako moramo olajšati sodelovanje teh organizacij z javnimi organi. Potrebujemo registr potrošniških organizacij v Evropi. Ta agenda tudi pomeni, da moramo zavarovati potrošnike prek spleta, zavarovati moramo njihove pravice, da, tako da bodo te pravice učinkovito izvajali. Potem je tukaj veliko izzivov, recimo digitalizacija, globalizacija finančnih storitev in tudi digitalne storitve. Ravno zato mora komisija razmišljati o takšnih ukrepih, s katerimi bodo vzpostavili mehanizem za ustrezna pravna sredstva na evropski ravni. Potrebujemo primerljive informacije, ki bodo potrošnikom pomagale. Veliko neenakosti je na področju Evropske unije in ravno zato toliko bolj potrebujemo solidarnost. To mora biti del evropskega socialnega modela. Potem hipoteke. Tukaj ne bi smelo priti do deložacij, če recimo ljudje zaradi brezposelnosti ne morejo več odplačevati posojil. Potem možnost odkupa ali eh, najema mora biti predvidena. Tudi, ko govorimo o odpisu dolga. Ravno tako potrebujemo ustrezne predpise na področju finančnih storitev, potrebujemo ustrezno označevanje. Potem zavarovati moramo bolje ranljive skupine potrošnikov. V mislih imam starejše ljudi, v mislih imam otroke in invalide. Ravno tako je nujno, da sprejmemo ustrezne pravne ukrepe, ko gre za boj proti nepravičnim pogodbenim pogojim in mehanizmom lahko pride do določenih pasti pri finančnih produktih in potrošnike moramo zavarovati. Večletni finančni okvir 2014-2020 mora Evropski agendi za potrošnike dati možnost, da ima dovolj finančnih sredstev na voljo, tako da bomo lahko te cilje tudi dosegli. Najlepša hvala. Zdaj bomo začeli s postopkom pritegnite pozornost predstojočega. Veliko govornikov se je priglasilo k besedi, časovni okvir pa je omejen, zato vas prosim, da upoštevate eno minuto. Zelo strog bom. Gospod Kelly je prvi. Gospod predsedojoči, to je zelo pomembno vprašanje in zanimivo je bilo prisluhniti poročevalcu. Dve stvari sta predvsem pomembni. Najprej Zaupanje je treba ustvariti. Državljani nam morajo zaupati. Ko govorim o državih, kot je tudi moja, ki nas je prizadela recesija, tako bomo lahko spodbudili potrošnjo. V tem trenutku so potrošniki zaskrbljeni ali nimajo denarja ali pa ne zaupajo trgu in zato, kot smo slišali od poročevalca, moramo spodbuditi to zaupanje. To je bistveno. Predvsem, ko gre za spletno potrošnjo. Mislim, da 60 odstotkov ljudi se boji nakupiti izdelke prek spleta, ker temu ne zaupajo, ne zaupajo temu sistemu in ne zaupajo pravicam na tem področju. Zato moramo imeti ustrezno uredbo. Sedaj bomo oblikovali ustrezen sistem in tukaj moramo mi odigrati pomembno vlogo, spodbuditi moramo ljudi, da bodo zaupali temu sistemu, zato jih moramo premeti tudi z ustreznim znanjem. Poleg tega je zelo nujno povdariti to, kar je rekel že poročevalec. To je vseživljenjski proces, začeti moramo na evropski ravni, isto kot velja za vseživljenjsko učenje, je tudi varstvo potrošnikov vseživljenjski proces. Najlepša hvala, hvala, ker ste upoštevali časovni okvir gospod correia de campos je naslednji. hvala gospod predsedujoči. želel bi čestitati kolegu garcesu ramonu. seveda smo seznanjeni s področjem varstva potrošnikom. jasno je, da potrebujemo pravične pogodbene pogoje, možnost poročila, ko gre za vrčilo izdelkom, ampak soočamo se tudi z novimi izzivi na našem trgu. Gospodarska in finančna kriza narekuje, da sprejmemo ukrepe, s katerimi se bomo zavarovali pred zavojočimi finančnimi praksami. To so prakse, zaradi katerih naši potrošniki zelo trpijo. Finančni instrumenti morajo biti pregledni. Potrošniki še vedno imajo težave pri odprtju bančnega računa. Tukaj so resne težave, potem majhna podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva, tudi njih moramo ustrezno zavarovati. Potem potrošniki morajo biti obveščeni, videti morajo, kaj so njihove pravice, kot tudi kaj so njihove obveznosti. Gospa Miranda je naslednja. Gracias, Najlepša hvala rade bi čestitela dragemu kolegu, ki je pripravil to poročilo. To poročilo prihaja ob pravem času. Zakaj? Ker govorimo o številnih ljudeh, ki so žrtve hipotekarnih posojil v Španiji. Gre za številne ljudi, ki so trpeli eh, zaradi eh, sistema, ki jim onemogoča preferencial, preferencialne hipoteke. Veliko je bilo zlorab strani mnogih organizacij, bank, ki imajo svoje interese in jih zanima samo zaslužek. Ampak v veliki večini primerov govorimo o odraslih, govorimo tudi o otrocih, ki so podpisali pogodbo pod smešnimi pogoji, sedaj pa posledično izgubljajo denar. Hvala, ker ste pripravili poročilo. Hvala, gospod Ferreira, je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Napačen argument je, ki pa se pogosto uporablja, ko govorimo o politikah na področju varstva potrošnikov. Ta je, da več in bolj kot smo oblikovali uspešno notranji trg, bolje bomo liberalizirali in promovirali evropske politike, več konkurenčnosti ko imamo, bolje bomo zavarovali naše potrošnike. Vendar pa realnost kaže, eh, da se tukaj motimo. Liberalizacija, privatizacija, sta slabi za potrošnike, v mislih imam energetske, finančne, transportne storitve. To so zelo jasni primeri, ki kažejo, da to negativno vpliva na potrošnike. Potem tudi deregulacija kmetijskih politik in trgovine. Poglejte si celo vrsto škandalov na tem področju, ko govorimo o javnem zdravju, ko govorimo o varstvu hrane. Napočil je čast, da spremenimo temelje te razprave. Če želimo ustrezno zavarovati potrošnike, moramo sprejeti ustrezne politike, ne pa se ukvarjati s propagando. Gospa Senelova je naslednja. Evropska spotrebitelska politika musí smerovať k tomu, aby zákazníci byli výrobci. Evropska potrošniška politika mora poskrbeti za to, da so potrošniki enakovredni partnerji. Prednostna naloga mora biti, da ustrezno oblikujemo politike, ampak imeti moramo dober predvidljiv sistem, ki nam bo omogočil, eh, da bomo potrošnike ustrezno obveščali. Potrošniške organizacije so zelo pomembne. Potem slaba kakovost izdelkov je zelo vprašljiva in eh, tukaj se moramo resno lotiti oziroma komisija se mora lotiti diskriminacije določenih potrošnikov. Potem eh, ko govorimo o agresivnih tehnikah, tudi na to moramo vplivati. V mislih imam izbiro potrošnikov, v mislih imam predvsem starejše ljudi, ki so zelo ranljivi. In ob koncu bi se rada zahvalila gospodu Ramonu, ki je pripravil izjemno poročilo. Gospa Kal Pelč. Najlepša hvala, gospod predsedujoči vsako leto velja, da imajo evropski potrošniki več izzivov pred seboj. Morda je to delno povezano tudi s krizo. Ampak mi kot Evropska unija moramo v vsakem primeru poskrbeti eh, za to, da oblikujemo ustrezne prakse. Podpirati moramo potrošniške organizacije. Tudi kolega je v svojem poročilu opozoril na to, eh, da moramo potrošnike zavarovati, da morajo imeti dovolj informacij na voljo. S tem se strinjam. Namreč več informacij je potrebnih, potem evropski registr je treba pripraviti. Ravno tako podpiram eh, poročevalca, ki pravi, eh, da moramo razmišljati o živilih, o tem, da imamo na tisoče ton živil, ki jih vržemo, ki jih odvržemo. To je približno 50 odstotkov BDP-ja. To je kompleksna situacija. Naša naloga je, da tukaj sprejmemo ustrezne ukrepe. Najlepša hvala. Gospa Brendegast. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in kolegice in kolegi. Pohvalila bi delo svojega kolega, ki se je odzval na strategijo komisije o potrošniški politiki. Vse več je revščine, vse več je negativnih gospodarskih pogojev, kar pomeni, da imamo velike težave pri storitvah in imamo velike težave s kakovostjo, kar pomeni, da moramo poskrbeti, da naši državljani, da naši potrošniki imajo ustrezne potrebe, na katere odgovorimo, ker bodo drugače trpeli zaradi neenakosti, kar pomeni, da moramo pravzaprav spremljati bančne prakse, prakse tistih, ki dajejo posojila, ker to negativno vpliva na tiste, ki potrebujejo posojila. Pri hipotekah imamo velike težave, prihaja do velikih stroškov za davkoplačevalce in tudi pomoč ECB-a je nekaj, kar moramo preprečiti, namreč preprečiti moramo bedo zaradi stvari, na katere potrošniki ne morejo vplivati. Najlepša hvala.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 ki je mlajša od 12 let in sooča se z izjemnimi izzivi. Ravno zato moramo v Evropi premisliti o tem, da bi uvedli to, kar je že storila Švica. Namreč, da otroki, ki so mlajši od 12 let, ne smejo biti žrtve oglaševalskih praks. Zakaj? To so otroci, ki ne morejo ustrezno razlagati oglaševalskega sporočila, zato se odločajo za stvari, ki škodijo njihovemu zdravju. Zato moramo premisliti o tem okviru, vprašati se moramo, kako moramo in kako lahko zavarujemo otroke pred tobačnimi izdelki, kako jih lahko zavarujemo pred alkoholom. To so izdelki, ki škodijo otrokom in mislim, da bi morali jesti tudi manj sladkari. Zdaj. A máš ty že španščino? por su excelente y completo informe necesario y oportuno. La Comisión se ha fijado una ambiciosa agenda para los años, puesto que... Lo... Tudi čestitke za zelo eh, dobro pripravljeno poročilo. Im, imamo zelo ambiciozne cilje. Evropski E, potrošniki se soočajo z novimi izzivi, e, z novimi načini oglaševanja, z gospodarskimi izzivi in to pomeni, da se moramo znati hitro odzvati na vse te izzive. In zato že pričakujem, kaj bo rekla e, v zvezi s tem komisija, kajti v teh 20 letih obstoja enotnega trga se je razvijala tudi zakonodaja. Ta zakonodaja se je razvijala hitreje kot pa zakonodaja, ki je namenjena varovanju potrošnikov. Seveda novi časi prinašajo spremembe in to pomeni, da potrebujemo bolj trajnostne oblike potrošnje, boriti se moramo proti socialni izključitvi zlasti zlasti ranljivih skupin. In za zaključek bom dal besedo komisarju Šemeti. Agenda za potrošnike predstavlja celovito strategijo za potrošniki e, in je namenjena tudi sodelovanju z vsemi deležniki. To so nacionalni organi, vključno s tistimi, ki so zadoženi za izvajanje zakonodaje, vključno z e, potrošniškimi organizacijami in gospodarstvom. Zato se želim zahvaliti poročevalcu, gospodu Garco Sramono in poročevalcem v Senci za njihovo delo. Poročilo, ki ga imamo pred seboj, daje komisiji zelo veliko koristnih usmeritev o tem, kako izvajati in naprej eh, razvijati agendo za potrošnike v naslednjih letih pozdravljam eh, skupno sodelovanje obeh institucij, pozdravljam tudi sodelovanje s svetom. Svet je oktobra sprejel zelo dobro rezolucijo o pomenu celovitega pristopa do potrošniške politike, kar je bistveni prispevek za ustrezno delovanje enotnega trga. 56 eh, odstotkov Eh, predstavljajo odstro, eh, predstavlja potrošnja potrošnikov. To je zelo pomembno za gospodarstvo. Kot poročilo podarja, se bomo osredotočili na štiri cilje. Izboljšanje varnosti potrošniki, povečanje njihovega znanja o svojih pravicah preko obveščanja, podpore potrošniškim organizacijam in izobraževanjem, izboljšanje eh, izvajanja zakonodije in pa usklajevanje politik za varstvo potrošnikov s spremembami eh, družbe. To vključuje tudi sektorske politike in tako bomo povečali učinkovitost sektorskih politik. In tako zlasti podarjam dejstvo, da je parlament opredelil ključne sektorje finančnih storitev, digitalnih storitev, energije in pa prometa poročilo tudi čisto pravilno podarja dva glavna izziva, namreč treba je izpolniti potrebe ranljivih potrošnikov in pa treba je začeti uvajati bolj trajnostne oblike potrošnje, Spoštovane članice in člani, to poročilo kaže, da se v veliki meri strinjamo o tem, kako pomembno je, da bo eh, politika varstva potrošnikov uspešna. In to je še toliko bolj pomembno v tem času, ko je veliko potrošnikov v težkem položaju. Ne smemo pozabiti, da. Eh, državljani eh, ocenjujejo Evropsko unijo često kot potrošniki v svojem vsakodnevnem življenju. In zato morajo biti naše pobude v njihovo korist. V tem kontekstu bo komisija v začetku leta 2014 predstavila poročilo o izvajanju agende za potrošnike. To poročilo bo predstavljeno Evropskemu parlamentu. Za zaključek naj podarim, da je komisija vesela tega poročila. To je pomembno poročilo, ki ga je pripravil parlament in bo bistvenega pomena pri nadaljem delu komisije na področju varstva potrošnikov. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše zaključne pripombe. Predne začnemo obravnavati naslednjo točko na dnevnem redu, imam za vas naslednje sporočilo. Od sveta sem prejel stališče v prvi obravnavi